Bonjour à toutes et à tous. Buenos días. Dobar dan vsem. Dobro jutro, spoštovani kolegi. Lahko se posedete. Welcome to the Libe. Dobrodošli na odboru Libe. To je prva običajna seja po konstitutivni seji in sedaj začenjamo z običajnim delom. Prosim, če potihnete in če se posedete. Hvala lepa. Danes in jutri imamo kar precej natrpan dnevni red in sicer imamo sejo zjutraj in popovdne. In dva komisarja se nam bosta pridružila. Komisar King in pa komisarka Jurova. Prosim, če potihnete. Hvala lepa. Prosim, da imate v mislih urnik. Dnevni red imate pred seboj začenjamo ob 9.15 in delali bomo do 11.30, na to imamo sestanek koordinatorjev, popovdne pa ponovno začenjamo z delom ob 15. uri. In to do pol petih popovdne. Jutri začnemo ob devetih in delamo do povdneva. In zato predlagam, da kar takoj začnemo z sprejemanjem dnevnega reda. Če nima nihče nič proti, nobenih pripomb na dnevni red, potem dnevni red lahko sprejmemo. Sedaj pa sporočila predsednika. Glede jezikovnega režima naj povem to, da žal nimamo latviščine in pa galščine. Vse ostale jezike pa nimamo na voljo. Na to sprejemanje priporočil koordinatorjev. Vidimo, da je to skladno z členom pravilnika 205 in uh, povzetek uh, oziroma zapisnik sestanka z 11. julija 2019 najdete v uh, vaših dosjejih. Glede poročil poročevalcev, sam sem bil imenovan za, kot poročevalec pri uh, avtomatizirani izmenjavi podatkov glede eh, registracij vozil na Irskem. Na to Roberta Mecola je bila imenovana za poročevalko eh, glede sistema FADO, glede sistema ponarejenih in avtentičnih eh, spletnih dokumentov. Na to imamo gospo Alice Kunke, ki je poročevalka glede programa pravice in vrednote 2021-2027, na to Magid Magid iz stranke zelenih, ki je poročevalec um, glede direktive o horizontalni uh, enaki obravnavi. In na to uh, gospod Perikles uh, Glenn Daly, prav tako imenovan za poročevalca. Na to imamo gospo Gwendolyn Delbos Corfield, ki je poročevalka eh, glede mnenja Libe v zvezi z eh, proračunom 2020-2028 in zanima me, če odbor lahko spreme vsa ta imenovanja. V tem primeru je to potrjeno in lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. In sicer začeli bomo s točko 4. Ta točka 4 je predvidena do 10, se pravi še 40 minut. In sicer gre tu za razpravo o splošnem proračunu Evropske unije za finančno leto 2020. Obravnavali bomo osnutek mnenja in dajem besedo gospe Gwendolin Delbos Korfield. na to pa bomo tudi izmenjali mnenja z eh, poročevalci v senci in z drugimi člani parlamenta. Gospo, gospo Gwendolin Delbo Skorfield, prosim, da prevzame besedo. Ja, hvala lepa in hvala lepa za vaše, vašo potrpežljivost, kajti to prvič eh, delam. Ta dosje smo prejeli od prejšnjega mandata in sicer eh, gre za eh, zadnji proračun eh, te komisije, zadnji proračun v tem večletnem finančnem okviru je pa istočasno tudi osnova za prihodni uh, večletni finančni ukvir in zato moramo biti še toliko bolj ambiciozni, tudi v luči dejstva, da je predlog komisije predvsej manj ambiciozen in predlog sveta še manj ambiciozen. Videli ste, kaj smo izpostavili v mnenju kot najbolj kritične točke. Zelo na hitro bom to predstavila. Pri eh, prvi točki vidimo, da je šlo za zmanjšanje sredstev za eh, migracije, eh, zlasti glede okrepitve skupnega režima in pa porazdelitve odgovornosti med državami članicami. Vidimo tudi, da ni dovolj sredstev za notranjo varnost. Eh, smo pa eh, povečali sredstva eh, za PNZ in vidimo tudi. Mm, prav tako vidimo tudi um, precejšnje uh, zvišanje uh, sredstev za vse agencije, ki se ukvarjajo z uh, notranjimi zadevami in uh, varnostjo, naprimer EASO in uh, drugimi. Uh, Eh, prav tako imamo tudi eh, sredstva za eh, Evropsko tožilstvo. Vemo, kako je to pomembno in kako pomembno je tudi, da imamo zahtevana sredstva za izvajanje njihovih nalog do leta 2020. Prav tako je COPD tudi prejel 19 milijonov evrov. Eh, in eh, ta agencija bo tudi morala eh, narediti nov oziroma izvajati nov okvir zlasti na področju GDPR-ja in pa varstva osebnih podatkov. Toliko na hitro glede tega mnenja. Hvala lepa. Sedaj pa imajo poročevalci v senci besedo. Gospa Rosenberg želi besedo. Gospa Rosenberg. Hvala lepa. Eh, nisem poročevalka v senci. Gospod predsednik, mi lahko prosim prisluhnete. Nisem poročevalka v senci. Prosila sem za besedo takrat, ko bodo spregovorili eh, člani. Še enkrat ponavljam, nisem poročevalka v senci. Se upravičujem, se upravičujem. Gospod Zedovski je poročevalec za ELS oziroma poročevalec v senci za ELS. Je tu? Ne, ni ga. Dobro, potem pa bom dal besedo tistim članom, ki niso uh, poročevalci v senci. Dobro, gospod eh, Teremes, Kristjan, poročevalec za SND. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani kolegi, eh, kot poročevalec v senci SND za proračun za finančno leto 2020 se zahvaljujem poročevalki za pripravo tega mnenja. Naša skupina podpira glavne vidike tega eh, mnenja, bomo pa eh, še eh, podali nekaj predlogov sprememb. Naprimer, dodali bi še to, da se predvidi, predvidi sredstva za vzdržna dolgotrajna dolgotrajno izvajanje politike na področju um, migracij. Uh, In prav tako ne smemo pozabiti tudi to, da govorimo tu o ljudeh, ki e, so izpostavljeni e, smrtni nevarnosti pri prečkanju sredozemlja. E, prav tako bi izpostavili tudi naš cilj, da se ta zilni urad spremeni v trajno agencijo. Prav tako bomo predlagali, da se mnenju doda tudi uh, poziv uh, komisiji, da podpire, podpira um, novinarje uh, in pa um, uh, svobodo tiska. Dodali bomo uh, predlog spremembe, uh, da se uh, novinarje podpre uh, in da se podpre tudi uh, svobodo tiska. Uh, od kar sem bil uh, izvoljen v Evropski parlament, je to moja prva vloga kot eh, poročevalec v senci in eh, veselim se prihodne eh, seje, ko bomo lahko še bolj podrobno o tem razpravljali. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Fabien Keller. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje Tolmači. Zahvaljujem se gospe eh, poročevalki Gwendolyn Delbos-Corfield za to zelo pomembno delo. Eh, migracijska kriza 2015 je eh, predstavila neke vrste elektrošok. Eh, zavedali smo se, da potrebujemo več sodelovanja, več solidarnosti in ta kriza je omogočila, da smo sprejeli pomembne reforme za boljše upravljanje teh migracijskih tokov, za boljšo varnost na naših mejah in za bolj učinkovito obravnavanje prošen za azil. Eh, veste, da eh, to igra pomembno vlogo pri eh, izvajanju teh politik in da je ta agencija. Ta agencija igra tudi pomembno vlogo pri spremljanju držav, pri izvajanju teh politik. In naj povem, da mnenje gospe poročevalke je uravnoteženo nekaj agencij je eh, dobila več sredstev, Evropska eh, agencija za eh, azil in pa agencija Frontex. Obe agenciji bosta igrali ključno vlogo. Vseeno pa bomo videli tudi to, da ta profil uh, uh, večji, povečevanja sredstev in povečevanja uh, kadrovskih sil, to ni še uh, skladno z tem ciljem uh, deset tisočih uh, novih. Uh, uh, novih eh, zaposlenih eh, eh, na tem področju, kar je bilo predvideno do 2017 oziroma niti ne s ciljem, ki ga je napovedala gospa von der Leyen. In gospa Pročevalka je vse to v svojem mnenju tudi izpostavila. Rada bi izpostavila še nekaj. Zelo me skrbi financiranje dveh agencij in sicer agencije Europol Na videzno eh, se je njihov proračun malce povečal, ampak to ni skladno z projekcijami razvoja njihovih eh, nalog. Eh, to predstavlja namreč znižanje za 35 odstotkov glede na napovedi in eh, videli ste, da ima Europol vedno več eh, nalog eh, v okviru Unije za varnost in pa boja proti terorizmu in kriminalu. Kako lahko zagotovimo dobro sodelovanje med nacionalnimi policijami držav članic, če Europolu ne damo dovolj dovolj kadrovskih verov, da lahko učinkovito to politiko izvajajo? zlasti imam v mislih to številko znižanja 25, za 25 odstotkov eh, uradnikov. Na to druga agencija, eh, ki nima dovolj sredstev, pa eh, je Evropsko tožilstvo. Eh, to je eh, nova agencija, ki eh, mora začeti izvajati svoje naloge na področju boja proti goljufijem in tudi tu potrebujemo sredstva, ki omogočajo izvrševanje teh ambicij. Na to se malce umikam od tega, kar želi poročevalka na področju migracij. Gospa poročevalka, vi menite, da zvišanje sredstev ni uh, sorazmerno eh, glede na to, da imamo eh, znižanje eh, migracijskih tokov glede na 2015. Naj povem, da potrebujemo boljši nadzor nad našimi mejami, zato da se lahko izognemo takšnim migracijskim pritiskom v prihodnosti in financiranje azilne politike je prioritetno istočasno pa moramo tudi uh, izboljšati sprejem uh, beguncev uh, in pa uh, obravnavo njihovih prošenj za azil. Zato uh, bi želela, da poročevalka uh, obravnava ta dva cilja kot uh, enako pomembna glede obravnave eh, prošen za azil se mora parlament eh, angažirati na področju reforme teh eh, pravil znotraj Evropske unije za boljše sodelovanje med evropskimi državami in za večjo varnost evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Joachim Rocicki, EKR, je tu? Ja? Sam eh, bom uh, zastopala gospoda Brežinskega, ki ga žal ni tu, imam pa njegovo izjavo. Nadomeščam ga, kajti žal ga ni med nami. Zato bom predstavila njegovo mnenje v njegovem imenu. Gospe in gospodje, Najprej bi se zahvalil eh, poročevalki za eh, to mnenje. 2020 eh, bo sedmo in zadnje leto sedanjega večletnega finančnega okvirja. In zato moramo ohraniti vse, vsa sredstva za plačila za 2020, pa tudi za prihodne leta, zato da se bomo izognili uh, težavam, backlogov, plačil oziroma zaostajanj z izplačevanjem plačil. To izkušnjo smo namreč že imeli v preteklih letih. Leta 2015 eh, smo imeli teh zaostalih plačil eh, v znesku 30 milijard evrov. Na to oddelek 3. To predstavlja več kot 20 odstotkov vseh plačil. Seveda podpiramo, eh, da se eh, ureja vprašanja migracij in vprašanja meja pri virih. In eh, proračun za 2020 je proračun, ki ga podpiramo. Podpiramo tudi več sredstev za agencije, kot je Frontex, naprimer. Prav tako podpiramo tudi uh, instrument uh, prožnosti za pokrivanje drugih eh, potreb iz oddelka 3, naprimer migracijske tokove, varnost in tako dalje. Razumemo tudi nove potrebe, nove izzive in potrebo potem, da se migracije obravnava prioritetno. Želeli pa bi biti previdni glede uporabe teh eh, mehanizmov prožnosti in pa eh, prenosov sredstev. Prav tako bomo uložili tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa za GUE, gospa Kornelija Ernst. Je pa ne vidim v dvorani, o morda tudi njo kdo zastopa. GUE? kdo želi prevzeti besedo za GUE? Ne, dobro, potem pa nadaljujemo z ID, gospa Tardino. Hvala lepa. Strinjam se s tem, da za sklad za azil, migracije in integracije ne bi smeli kakorkoli okrniti, namreč to je v nasprotju s cilji, ki jih skušamo doseči s pomočjo tega sklada. Vendar se ne strinjamo s tem, kako so bila sredstva porazdeljena med posamezne proračunske vrstice znotraj tega sklada. Poskrbeti bi morali za boljše sodelovanje s tretjimi državami, ko gre za ponovni sprejem in vračanje, kar pa zadeva podporo za prosilce za azil, ki jih želimo bolje integrirati v družbo, mislim, da bi morali zagotoviti dovolj finančnih sredstev, zato da bi se laže soočili z migracijskimi izzivi. Poskrbeti bi morali tudi za financiranje ukrepov v državah izvora migrantov in tudi v državah, ki gostijo begunce in migrante. Italija je naprimer ena izmed držav, ki se še naprej zelo intenzivno ukvarja z reševanjem te epohalne krize. Zauzemamo se za to, da bi podprli agencije, ki delajo na področju PNZ-ja, zlasti tiste agencije, ki se ukvarjajo z varnostnimi in migracijskimi vprašanji, ki so res zelo obremenjene. Komisija je predlagala precejšnje znižanje sredstev za Europol, s čimer se ne strinjamo in ne razumemo, zakaj je komisija to sploh predlagala. Namreč vse več je grožen tudi za notranjo varnost. Komisija pa ni predvidela dodatnih finančnih sredstev, ko gre za mehanizme za notranjo varnost v Evropski uniji. Europol je agencija, ki se okvarja z notranjo varnostjo. Zelo pomembno je, da tudi ustrezno financiramo proračunske vrstice, v okviru katerih se borimo proti radikalizaciji. Radikalizacija je tista, ki vodi k ekstremizmu ekstremizmu in nasilnemu ekstremizmu v Evropski uniji. Boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu je zelo pomemben. Mi bomo vložili kar nekaj predlogov sprememb v tej smeri in upam, da bodo kolegice in kolegi lahko to podprli. Hvala. Ja, eh, Dobro, sedaj pa nadaljujemo z drugimi člani, ki so prosili za besedo. Gospa Vozenberg, sedaj pa lahko imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitam poročevalki in pa vsem poročevalcem v senci za to mnenje. Tisti, ki me ne poznate, naj se predstavim, sem eh, grška poslanka Nove demokracije in sem eh, v eh, stranki ELS v parlamentu. Kot Vse države eh, juga Evrope, tudi mi zelo trpimo zaradi migracij. Vemo, da smo v zadnjih petih letih naredili kar precej na tem področju, ampak kljub temu smo eh, morali eh, naprimer organizirati evropske volitve brez dublinske reforme in zato so nas naši voljivci tudi kaznovali in tu gre za zelo eh, pomembna sredstva, ki niso bila namenjena dublinski reformi. Velik del eh, teh eh, sredstev bi morala biti iti za Dublinsko reformo, namesto tega pa eh, so eh, bila ta sredstva namenjena reformi azila. Eh, vsi potrebujemo več varnosti, vsi se strinjamo, da moramo zavarovati zunanje meje, ampak tu gre za pravice državljanov, pa tudi za pravice migrantov. Vse to je zelo pomembno in eh, moramo se izkazati pred našimi državljani in države, kot eh, je Grčija, moja država, eh, ki je na zunanji meji Evrope, mora biti še bolj podprta. In gospod predsednik, naj povem, da poleg vseh pravnih ureditev tega problema, Eh, imamo še en dodaten problem in sicer eh, predsednik Erdogan vse čas grozi, da bo odprl svoje meje in preplavil Evropo z uh, migranti in celo teroristi. Kot evropska poslanka, članica Evropske ljudske stranke, uh, se strinjam in podpiram vse tiste, ki pravijo, da je treba uh, okrepiti uh, sklad za azil. In to ne samo zato, da se eh, podpre države na mejah, temveč tudi, da se zagotovi vladavino prava. Hvala lepa, gospa Guillaume. Tudi sama se zahvaljujem poročevalki za dobro upravljeno delo. Videla sem, da denar, ki je bil namenjen dublinski reformi in pa. Se upravičujem, bom še enkrat začela. Torej, denar, ki je bil namenjen dublinski uh, reformi uh, in pa. Um, novemu mehanizmu eh, za migrante, vse to eh, naj bi bilo preusmerjeno eh, drugam. In ta mehanizem za izkrcanje nima zaenkrat nobene pravne osnove. Kako lahko imamo dovoljšna jamstva, uh, da zagotovimo, da bo ta denar, ki bo tako preusmerjen, ne bo uh, ogrozil um, dobrega izvajanja tega mehanizma za izkrcanje. Dobro. Gospod Prokačini iz EKR-ja je prav tako prosil za besedo. Gospod Prokačini, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Rad bi povedal zgolj to, da se mi zdi neuravnotežen pristop, ki ga je zauzela kolegica pri tem mnenju. Strinjam se sicer s tem, da je zmanjšanje finančnih sredstev, no, oziroma potrebujemo zadostna finančna sredstva za vključevanje migrantov. Ampak zdi se mi, da bi morali omeniti tudi to, da bi sam sistem vračanja moral biti bolj učinkovit. Na no, vse zadnje je ta mehanizem bil v Evropski uniji zelo neuspešen. Strinjam se s tem, da je obžalovanja vredno, da so se znižala finančna sredstva, ko gre za interno upravljanje migracij, torej upravljanje migracij v Evropski uniji, vendar se mi zdi, da bi morali širše razmišljati v smislu, kako bi lahko migracije upravljali tudi izven Evropske unije. Kar nekaj kolegic in kolegov je omenilo sodelovanje z državami izvora in s tranzitnimi državami, pa tudi sodelovanje na zunanjih mejah, zato da bi preprečili migrantom, da se sploh podajo na pot, kot je rekla kolegica Višnevska. Iz skupine EKR bomo uložili kar nekaj predlogov sprememb, ker želimo okrepiti proračunska sredstva tudi na področju boja proti terorizmu in boju proti čezmejnemu kriminalu, ki se premalo omenja. Hvala. Um, dobro, uh, seznam je dolg, zato predlagam, da se omejite na dve minute, gospod Hidegi iz ELS-a. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani kolegi, naj povem, da je to zelo pomemben element proračuna, ki ga imamo tu eh, na mizi. Prepričan sem, da zelo jasno politično eh, stališče glede migracij in pa zmogljivosti Evropske unije in pa tudi eh, zelo jasna obramba zunanjih meja Evropske unije. Vse to je ključno za stabilnost in pa za preprečevanje Eh, kriz, eh, ki vključujejo tudi te humanitarne vidike, s katerimi se soočami. Moramo okrepiti finančne zmogljivosti eh, in pa podporo za Europol, za Eurojust in tako dalje in nasplošno za varovanje zunanjih meja Evropske unije. Prav tako mora biti tudi zelo jasno to, da migranti, ki so prejeli prišli v Evropo v zadnjih letih, ki pa nimajo pravice do tega, da v Evropi ostanejo, morajo uh, oditi in to na uh, urejen uh, način, kajti sicer to samo še um, povzroča uh, te. Uh, neregularne vidike migracij. Zato vse to podpiramo in podpiramo te politike in te agencije. Gospa Bola, SND. Vielen Dank. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki in poročevalcem v senci. Imam pa splošno pripombo, spodbudo. Naj povem, da politični angažma za enakost med spoloma mora biti in je visoko na dnevnem redu EU, vendar pa tega v proračunu še ni videti. Metoda, proračuna po spolih bi torej morala zagotoviti, da bi to enakost dejansko imeli. Naj to omenim tudi v povezavi z migracijo. Migracijami velika tema je nasilje nad ženskami in dekleti. Kot veste, je v preteklosti prihajalo predvsem do rezov na tem področju. Želim si, da bi imeli proračun 2020 kar se tiče večletnega finančnega okvira, ki bo zadostil vsem tem potrebam, da bi torej to metodo proračuna po spolih upoštevali in moramo zagotoviti ustrezno finančno podporo tudi tem programom. Hvala. Papadakis. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Papadakis, samostojni poslanci, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Po našem mnenju. niso najpomembnejši zneski v proračunu. Pomembno je, v katero smer gremo, v katero smer gre proračun, pa tudi EU. V bistvu gre za krepitev barbarskega mehanizma odvračanja migrantov. Imamo Europol, Eurojust, imamo vse mehanizme, ko lahko potem kategoriziramo ljudi, potem pa imamo še druge elemente in institucije, tudi države članica, ki skrbijo za to. Za nas je najpomembnejše, da ta revolucionarna osmoritev se obrne. To, kar financira EU v tem trenutku, je zapiranje migrantov na grških otokih in vsega na drugih vstopnih točkah. Financira se zapiranje, priprtje teh migrantov v zelo težkih razmerah, to so žarišne točke. Zato je ta proračun ohranjenje tega barbarskega sistema, ki ga imamo že leta. Ali se bodo vsega, migracijski tokovi povečali ali ne, v tem trenutku se povečujejo, težava ostaja. Namreč vzroki za to vojne so še vedno navzoče. Hvala lepa, sedaj pa Katarina Kiniči, SND. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi se predvsem rada zahvalila poročevalki za to zelo pomembno poročilo ustrezna finančna sredstva moramo zagotoviti za vse ukrepe v posameznih evropskih politikah na različnih področjih. Rada bi povdarila, da je zelo pomembno, da ohranimo zadostna finančna sredstva zlasti za migracijske politike. To je vprašanje, ki so se ga dotaknili že številni drugi kolegi, je pa torej izjemno pomembno vprašanje. Poleg tega bi rada izpostavila, da je res nujno, da zagotovimo Eurojustu, Europol in ostalim agencijam z področja PNZ-ja dovolj finančnih sredstev. Proračun za Europol ste znižali. V zadnjih petih letih smo sicer veliko delali skupaj s kolegi v tem odborom na tem, da bi okrepili to agencijo, zato ker se ukvarja z bojem proti terorizmu, z bojem proti finančnemu kriminalu, z bojem proti trgovini za ljudmi. Te agencije so res temeljnega pomena tudi, ko gre za izmenjavo podatkov, ko gre za mednarodno sodelovanje in res so bistvenega pomena tudi, ko gre za boj proti to vrstnim kaznivim dejanjem. Tako da bi še enkrat povdarila, da moramo vsem tem agencijam na področju PNZ-ja zagotoviti dovolj tako finančnih kot tudi kadrovskih virov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj, potem, ko smo vam prisluhnili, poslanka in poslancem, pa dobi besedo komisija. Gospod Minder. Beseda je vaša. Upam, da sem prav izgovoril. Yes, and... Hvala lepa vam. Dobar dan, se prevečujem za zapleteno ime. Krajšo predstavitev za poročan 2019 sem že pripravila, sedaj pa imam tudi krajšo predstavitev. Dve prosovnici imam še na to temo, tako mislim, da bomo lahko bolj ponazorili to, o čemer govorimo. Osnotek proračuna je pred vami. Komisija je želela upoštevati vse potrebe in pomisleke. Imamo policijsko sodelovanje na mejah, upravljanje z migracijami, držimo se nekaterih zahtev, ki so bile podane, nekaj prilagoditev, prav tako pa imamo prilagoditev, proračun, ki izpostavlja upravljanje z mejami, mejni sklad, ki bo veljal tudi za vse nove IT sisteme, ki bomo financirali kot sta ETS in SIS. To je pomembna komponenta proračuna 2020. Prav tako pa bomo okrepili proračun agencij na področju PNZ, še prav posebno tukaj govorimo tudi o kontekstu Brexita, to ni bilo lahko doseči dogovor, ampak imamo okrepitev sredstev. Tudi kar se tiče revizije mandata nekaterih agencij. Prav tako pa bomo povečali sredstva GD programu 2020, naprimer EOLISA, CEPOL, Europol in eh, agencijo za upravljanje z drogami. Želeli bi, da to parlament podpre. Svet predlaga kar nekaj rezov pri tem proračunu. Kar se tiče AMIFA, to je tudi del, bil del nekaterih vaših posredovanj, naslednja presojnica, pa predlagamo, kot ste opazili, nižji znesek, to je blizu programiranega, ampak je nižji kot 2019. Zakaj? Zato, ker 2019 smo imeli specifično ukrepitev proračuna 2019. 175 milijonov evrov, ti bi naj prevzeli to, kar so prej imeli instrumenti ECO v Grči, namreč, namreč nastanitev in finančna pomoč, ki se jim na STA. To je torej okrepitev bila specifična za 2019-2020, pa se bo ta program nadaljeval, ampak bo financiran z mešanico tega, kar bom predstavila sedaj. Kar že teče iz letošnjega leta. Drugi del, AMIFA, financira štiri cilje. Vračanje, solidarnostne ukrepe, ponovno naselitev, ukrepe za sprejemanje in azil in tudi ukrepe za zakonito migracijo. Vsi ti štiri element, štir elementi AMIFA imajo zelo pomembno zonanjo razsežnost, kajti pravna podlaga za AMIF predvideva, da imamo ustrezne ukrepe in dejavnosti, ki se financirajo tudi v tretjih državah. državah. kjer izvajamo programe preseljevanja migrantov in državah, torej, ki omogočajo. To, to je torej zelo mešan odziv z upoštevanjem teh zonanih razsežnosti, kajti glavni del sredstev je v zonanem instrumentu. Potem pa zelo specifičen del AMIFA, to je z nami že kar nekaj časa. Komisija je to predlagala, predlagala za osnutek Dublinske uredbe. Ohranili smo osoto 2020. Vemo, da se o tem še razpravlja, da uredba še ni sprejeta. Imamo pa proračun 2020 in predlog, da bi proračun bil povezan tudi z vrstico solidarnosti in preseljevanju. To so vse, vsi ti ukrepi, ki jih moramo podpeti, konkretni ukrepi, preseljevanje in pa tudi v najbolj posvetitih državah, še prav posebno v Grčiji, ki ima največ prihodov. Prav tako smo predlagali, da bi dele tega porazdelili takoj, vnaprej 90 milijonov, bomo razdelili že vnaprej za podporo čeznacionalnim dejavnostim na področju integracije, pa tudi na področju policijskega sodelovanja. Torej, nekoliko smo spremenili naš pristop, kako upravljati s temi sredstvi, kajti videli smo, da smo to vse dali v rezerve zaradi sprejemanja zakonodaje. Čez nekaj časa pa se bomo pogovorili, kaj storiti s to rezervo in bomo želeli sprostiti te rezerve za določene ukrepe. Torej, za 2020 določa nekoliko usmerjen pristop. Za dopolnitev pristopa izkrcavanja pa lahko to temelji na pravni podlagi AMIF-a, ukrepi dejavnosti, kot taki se lahko financirajo, kajti seveda imamo prihode že kar nekaj let. Za konec želimo si imeti stabilne ravni proračunskih virov 2020 za AMIF in za upravljanje na mejah. Želeli bi si, da bi ta proračun bil na voljo, skrbi pa nas, da svet predlaga zniževanje sredstev, še prav posebno, kar se tiče tablinske uredbe. Veselimo se nadaljne razprave o tem. You, Hvala lepa, gospod Gminder. Tako. Končali smo s to točko. naj povem samo še, da je rok za predloge sprememb k osnotku mnenja kot tudi za poročen 2020, 27. august, opovdne. To je torej rok za predloge sprememb. 27. august. Tako da bi potem mnenje, sprejeli do 5. septembra. Ko dopolnilo delu odbora za proračun. Toliko o tej točki, kot ste izpostavili, gospa Gminder, pa imamo sedaj 20 minut na razpolago za naslednjo točko številka 5. To je točno ta predstavitev prenosa sredstev 82 milijonov evrov iz Dublinskega rezervnega sklada za sklad za azil, migracije in vključevanje, tako imenovani sklad AMIF. Za predstavitev vsebine namena tega prenosa, je beseda spet vaša, gospa Gminder, direktorica za sklade za migracijo in varnost Evropske komisije. Da boste torej razložili prenos teh 82 milijonov v naslednjih desetih minutah. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala lepa, da mi dovolite predstavitev te zahteve. Naj spregovorim najprej o našem splošnem poročunu 2019, kajti prvič v tem mandatu si boste ogledali naše upravljanje s proračunom. Kot sem že dejala, imamo precej kompleksen proračun, kjer imamo šest sestavnih delov na leto. Imamo približno 2,8 milijarde evrov posvečeni našim programom omenili smo že AMIF, ISF, prav tako imamo program Evropa za državljane, nekatere dele obzorja 2020, ki se ukvarjajo z raziskavami in varnostjo in potem tudi za ukrepe za boj proti trgovini z drogami. Prav tako financiramo tudi vseh 60 decentraliziranih agencij, Evropske unije, Frontexa, Europola in tako dalje. Nekaj prosonic imam, jih lahko pokažemo. Ne, tehnična težava, tako da bom nadaljevala. Bom kasneje razdelila prosonice. Kar se tiče 2019, pa kot sem že dejala, je svet v sklajevalnem postopku ustrajal in parlament se je strinjal, da bomo 160 milijonov evrov dali v rezervo. Za prvo spustitev te rezerve smo zaprosili aprila 2019, za podpore Grči, Italiji, Španiji, pa tudi nekaj podpore Evropskemu javstvenemu skladu. To je bilo potem spoščeno aprila 2019, sedaj pa predlagamo, da spustite še 82 milijonov evrov, ki je ostalo, še prav posebno za eno preseljevanje za 2020 in za druge podporne ukrepe za Grčijo. 7,8 milijonov evrov, ki jih ostane. To pa bo na voljo kot solidarnostni prispevek, če lahko temu tako rečem, za kompenzacijo v Grčiji za druge programe. O tem smo se dogovorili v spravnem postopku, naprimer za Erasmus. Danes torej govorimo o 62,8 milijona evrih za ukrepitev dejavnosti 2019 in 20 milijonov za preseljevanje za to, kar bomo izvajali 2020. Naj začnem s to zadnjo točko. Trenutna schema zajema 50 tisoč ljudi in bo se iztekla 9. oktobra. 69 odstotkov teh zavez je že bilo izpolnjenih in ljudje so bili preseljeni. Sedaj pa čakamo na naslednje korake na sprejetje okvira za preseljevanje. Pa smo začeli že z naslednjim projektom z državami članicami glede preseljevanja in želeli bi zagotoviti posvetitev še 20 tisoč oseb. Tukaj že imamo sredstva za 12 tisoč oseb. To je ponovna zaveza sredstev, ki so že bila povezana z AMIFOM, za premeščanje. To je bilo uvedeno lani, zato da bi ta sredstva potem namenili preseljevanju. Države članice so aktivno izrabljale, porabljale sredstva in so že predlagali 12 tisoč preselitev. Naslednjih 12 tisoč do 14 tisoč primerov bi radi podprli iz rezerv, zato prosimo za ta prenos sredstev. Potem pa bomo skušali financirati še nadaljne obljube držav, če bodo te prišle iz sredstev, ki jih imamo na voljo za 2020. Sedaj pa Grčija. Kako financiramo konkretni ukrepi? Kot sem dejala, imamo program STA, tukaj je za nameščanje beguncev pa tudi denarno nadomestilo. Begunci dobijo do 120 evrov na mesec, to upravlja UNHCR in v tem trenutku imamo sredstvo za 70 tisoč oseb. Moramo pa to povečati, kaj ti prihodi v Grčijo, kot so izpostavili poslanci že prej, se višajo. Sedaj moramo zajeti vsega to schemo 70 do 80 tisoč oseb. Prav tako moramo pokriti osebe v hotelih, to je seveda draga rešitev, ni najboljša rešitev, grška vlada skuša zagotoviti kempe. Za begunce to je bolj učinkovita rešitev, ampak dokler ni dovolj namestitev na razpolago, bomo morali nadaljevati s financiranjem tudi vsega s to schemo za hotele do novembra. Želimo ustvariti še 10 tisoč mest, pomagamo pa neposredno in to je zadnja točka tudi preko AM, preko prejemnih centrov na celini. Tukaj potrebujemo naprimer domaške storitve, potem psihološko podporo za migrante, begunce, prevoz za osebe in imigrante na ta območja, ker so predvsej oddaljena in tudi pomoč mladoletnim brez spremstva za varna območja in za dodatne storitve. Zato torej porabljamo sredstva, če se boste strinjali, glede tega prenosa sredstva upam, da se boste, kaj ti ljudje to potrebujejo in to je torej proračun, ki prinaša rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospa Gminder. Se prečujem za tehnično težavo pri predstavitvi, ampak na koncu nam je uspelo. Tako, sedaj pa imamo nekaj časa za tiste, ki želite podati kakšen komentar, kakšno pripombo. Že vidim, nekateri dvigujete roke. Substitute member. Can we say the name? Okay. The floor goes to you. Prosim, beseda je vaša. Um. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev in tudi za pobudo. Sam sem preživel precej veliko časa na grških otokih in razmere niso sprejemljive. Dobro bi bilo, če bi namenili več sredstev. Ampak videl pa sem tudi nove načrte grške vlade ki ne temeljijo samo na tem, kar ste dejali, da bi imeli več prostora v kempih. Zanima me, ali imate informacije o tem, kako so izgledale kapacitete v kempih v Grčiji, ali se bo to povečale, ali so se povečale. In potem še druga točka, ki me zanima, ali lahko izključimo, da bodo sredstva, ki jih tukaj namenjamo, teh 62,8 milijonov, Ja, lahko izključimo, da ne bo to namenjeno tudi zaprtim svetovnim centrom na Krških otokih, kajti obstajajo načrti, ki že tako majhen prostor in manjerski prostor za ljudi, za gibanje še bolj omejujejo. Upam, da bomo to izključili za ta zaprti tip centra. Hvala lepa. Sedaj pa še poslanec zadaj, ne vidim imena, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem Kostas Arvenidis, Sirize, predstavljam GUE. Nekaj pripomp imamo. Rad bi izpostavil vsem, da da smo v Grčiji doživeli spremembo vlade, pa tudi spremembo paradigme, dogme. Pred tremi leti in tremi meseci so se začele razprave o reformi Dublina, da bi pripravili razdeljni sistem, ki bo bolj pravičen. Naj povem, da sem novinar, preiskovalni novinar. Veliko stvari sem videl in doživel. Zelo me skrbi, kaj se dogaja v teh centrih. Torej, imam veliko izkušenj. To, kar je torej pravično za te osebe, kar je pravično za posilce za azil in kar je pravično, to niso številke. Gre za možnosti absorpcije, sprejema teh oseb strani evropskih držav na splošno. Ne gre samo za številke, to so osebe, ljudje, ki potrebujejo pomoč. Prav tako moramo razmisliti o vzrokih za te migracije, vojne in tako dalje. Toliko uvodoma. Kar se tiče tega zneska, pa seveda potrebujemo denar. Moramo pa videti, odkot ta sredstva prihajajo. In še bolj pomembno je vedeti, kako bodo ta sredstva porabljena. Tako da je potrebno zelo, zelo natančno spremljati celotno pot teh sredstev. In kako zagotoviti, da bodo ta sredstva dejansko dana na razpolago prosilcem za azil. Ta sredstva morajo biti porabljena za združevanje družin, ne pa za vračanje oseb po drastičnimi ukrepi. Ta sredstva morajo biti uporabljena za boljšo obravnavo teh oseb. Na začetku sem že dejal, da je prišlo do spremembe vlade v Grčiji in sedaj vidimo, da se tudi paradigma spreminja. Nova vlada prenaša zaščito migrantov na notranjem ministrstvu, torej gre sedaj za policijsko zadevo. Videli smo, da je ministrstvo za migracije bilo vključeno v ministrstvo za notranje zadeve, torej gre za opresijo. Ne želimo, da torej biti del te propagande, ki pravi, da migranti niso ljudje, da so to ljudje, ki jih ne smemo zaščititi. Za novo demokracijo, za Evropsko ljudsko stranko so ti ljudje osebe, ki izvajo invazijo na ozemlje Grče. Obravnava jih kot ne želene osebe. Torej sredstva da, ampak bodimo gotovi, kam ta sredstva gredo in zakaj se uporabljajo za dobro stvar. Hvala lepa. Gospa Keller, pri nju, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, naj se zahvalim predstavnici komisije za njeno predstavitev. Tudi mi želimo podpreti zamisel, da je potrebno nameniti več sredstev, operativnih sredstev za spremljavo razmer na področju migrantov v Grčiji. Vseeno pa obžalujem, da se to počne prek prenosa sredstev iz Dublinske rezerve. To je pragmatična ugotovitev. Torej, tega sklada nismo v polni meri skoristili, nismo uporabili vseh sredstev, potrebno bi doseč, bilo doseči napredek pri tem dosegu, da bi pripravili evropsko strategijo. In gospod predsednica komisije, naj vam zastavim še eno vprašanje glede druge dostopne točke Gibraltar. Pot iz Severne Afrike v Evropsko unijo prek Gibraltarja. Tukaj prenosa sredstev ni za Gibraltar. Lahko to tudi storimo. Morda ne za 2019, ampak za 2020. A la reprezentante de la komisijo, su exposición. Hvala lepa predstavnici komisije za to predstavitev. Rad bi vas opozoril na vse večji problem in sicer na mladoletnike brez spremstva. V nekaterih državah v Evropi, še posebej v Evropi, je to pereč problem, pa ne velja to zgolj v teh obmejnih regijah, ki mejijo na Maroko, temveč tudi v prestolnicah smo temu priča. Mladoletniki brez spremstva potrebujejo posebno podporo in pomoč. Spremljati jih je treba. Na vse zadnje gre za skupino ljudi, ki je še posebej ranljiva tudi z vidika spolnega in delovnega izkoriščenja. Mladoletniki brez spremstva so zelo ogroženi, namreč v veliki večini primerov ti mladoletniki brez spremstva končajo v rokah organiziranih kriminalnih združb, ki delujejo tudi v urbanih območjih. Na koncu tega svojega prispevka bi rad izpostavil zgolj to, da se soočamo z problematiko, ki je v porastu in s tem problemom se bomo morali ustrezno ukvarjati tudi v okviru politik, ki so namenjene nudenju podpore in spremljanju vseh teh držav, ki se soočajo uh, z migracijami v prvi bojni vrsti. Ja, Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi predstavnici komisije. Dve pripombi bi imel. Najprej prenos 820 milijonov evrov iz Tabninskega rezervnega sklada v AMIF. S tem naj bi izboljšali delovanje, pospešili azilne postopke, seveda pa moramo pri tem upoštevati tudi evropske standarde. Pomembno je, da migrante na lokalni in regionalni ravni bolje integriramo, izboljšati moramo tudi učinkovitost programov vračanja. Ampak vseeno bi morali v tej luči razmisliti tudi o nekaterih bolj konkretnih tematikah. Tudi kolega, ki se je oglasil pred menoj, jih je izpostavil, naprimer mladoletniki brez spremstva. Vemo, kaj se dogaja v sredozemlju in v območju sredozemlja. Upoštevati moramo tudi to, kar se dogaja v območju Gibraltarja in nasplošno ob španski obali. Bi pa prosil tudi to, da bi svet čim hitreje sprejel stališče glede reforme Dublina. Namreč najti moramo trajnostno rešitev tudi, ko gre za porazdelitev prosilcev za azil. Mislim, da bi morali bolj pravično porazdeliti odgovornost med posamične države članice. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa vračam besedo komisiji. Gospa Gminder za morda sklepne pripombe, prosim. Hvala lepa za to, da ste mi spet dali besedo za vse vaše pripombe. Da, res, upravičeno ste dejali. Nesprejete dublinske uredbe, kar se tiče premeščanja migrantov v Evropi, je druga stran kovanca. In ta posledica tega je, da so nekatere države, ki so najbolj izpostavljene, še vedno izpostavljeni, morajo gostiti precej imigrantov in beguncev in potrebujejo našo podporo. Torej, sredstva, ki se ne uporabljajo za prvotni namen, se uporabljajo za to. Če pa se bomo dogovorili o Dublinu, bi potem sredstva takoj prenesli v ta namen. To mora biti zelo jasno. Kar se tiče konkretnih vprašanj, gospod Markar. Lahko rečem, da mora vse, kar financiramo, spoštovati pravni red EU, torej vsa naša pravila, zakonodajo, ki ste jo pripravili skupaj s svetom o azilu, sprejemanju, postopkih vračanja. Vse to se mora spoštovati, to je začetna točka in to je predpogoj za kakršnakoli nepovratna sredstva strani EU. V zadnjih letih pa smo v Grčiji videli velik porast prihodov in to je potem vodilo tudi do povečanja števila sprejemnih centrov. Veliko teh migrantov, ki so prišli v želišne točke, je sedaj v novih sprejemnih centrih na otoku. In to podpiramo in bomo še naprej podpirali. In to s tem upravlja IOM. Večinoma s tem mi ukrepil pravila IOM ali pa UNHCR. Nekaj ukrepov pa je tudi takih, da mi neposredno podpiramo grško vlado, kot je azilna služba Grčije, pa tudi varnostne službe, ki so na voljo vsega teh središčih, da so ljudje zaščiteni. Velik pomen namenjamo tudi financiranju dejavnosti, ki podpirajo madridne brezpremstva. KPC je takih, to je pomembna skupina. In ta prenos, o katerem govorimo danes, bo vključeval tudi 8 milijonov za spostavitev varnih območij za ravno te osebe v Grčiji. Kar se tiče španskih vprašanj. Da, seveda, Španijo tudi vedno bolj podpiramo zaradi porasta prihodov tam. Sedaj bomo namenili dodatna sredstva projektu za vzpostavitev sredižišč za začasno pomoč za registracijo in identifikacijo prstnatise za migrante. To na tem delamo sedaj. Prav tako pa ponujemo več sredstev za za tudi nujno pomoč, humanitarno pomoč v teh spremnih centrih prek Rdečega križa. Prav tako pa namenjamo več sredstev tudi za podporno krepe na južni meji. Ta svežen Španije je del 370 milijonov aprila. Nisem govoril o tem, ker je to bolj omejena zahteva. tega proračuna, pa precej sredstev namenjamo tudi Italiji. Smo to namenjali v prejšnjih letih. Prav tako pa sedaj z italijansko vlado pripravljamo ukrepe za nadaljne financiranje, še pa posebno velikih projektov, kar se tiče izkoriščenja delovne sile, kar je velika težava po veliko državah. Zato torej lahko na koncu povem, da imamo dober namen. Sredstva namenjamo konkretnim ukrepom kot rezultatu političnih ukrepov, ki smo jih sprejeli, običajno prek mednarodnih organizacij in organov držav članic. Včasih, če upam, da bomo imeli več časa za splošno razpravo o proračunu, bomo lahko povedali tudi to, da velik del proračuna proračuna za migracije neposredno upravljajo države članice. Samo približno 30 odstotkov pa potem neposredno komisija. To je torej proračun z deljenimi funkcijami upravljanja, ampak tukaj jim preč podrobnosti. Hvala za vašo pozornost. So Najlepša hvala, gospa Gmender. Hvala lepa torej komisiji za to podrobno predstavitev tega, kaj se dogaja s temi 820 milijoni evrov, ki so bili prenešeni iz rezervnega sklada v AMIF. Res je, da je treba sprostiti tudi trenutno situacijo v zvezi z Dublinsko uredbo. Toliko samo, da pojasnim, Sam sem sodeloval na zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve. V četrtek in petek v Helsinkih je potekalo to prvo ministersko srečanje v času finskega predsedovanja. Finske rotirajoča predsedujoča trenutno. Sam sem tam sodeloval kot predsednik odbora. To je nekaj, kar predsedniki našega odbora vedno počnejo. Sodeloval sem tudi v razpravi o prihodnosti migracijske politike. Na tem svetu PNZ v Helsinkih so sprejeli tudi kar nekaj sklepov, kot rečeno predseduje Finska. Govorili so o umetni inteligenci, o hibridnih grožnjah, o notranji varnosti, o tem, kako ukrepiti pravno državo in policijsko sodelovanje na področju kazensko-pravnih zadev. Policijsko in pravosodno sodelovanje, to so seveda vse zelo pomembna vprašanja, kar verjetno veste. Vendar so v tem kontekstu zelo jasno izpostavili tudi naslednje. Evropski parlament in odbor Libe zahtevata od sveta, da čim hitreje finskemu predsedstvu podeli mandat, da se lahko začne pogajati o dublinski uredbi. Tako bi lahko celoten azilni svežen odblokirali kar nekaj dosjejev, naprimer uredba Eurodac, trenutno visi v zraku, ti dosjeji so zaenkrat blokirani. Vse to bi že moralo biti sprejeto, že pred nekaj leti, ampak razmere so trenutno takšne, da je zadeva blokirana zaradi tega, ker svet ne uspe sprejeti skupnega stališča glede Dublinske uredbe. na svetu PNZ so opravili zelo intenzivno razpravo, tudi komisar Avramopoulos je sodeloval. Tudi o izkrcavanju so se pogovarjali, gre za izkrcavanje v okviru operacij iskanja in reševanja na morju. Glede vodilnega načela, držav članic smo se pogovarjali predvsem o tem, da bi uporabljali naprimer vizumski zakonik, da bi uporabili liberalizacijo vizumov in preko tega mehanizma storili več na področju izkrcavanja. V zadnjem mandatu Evropskega parlamenta smo se veliko pogovarjali tudi o liberalizaciji vizumov, potem smo se pogovarjali o tem, kako je vse skupaj povezano z trgovinsko politiko, zauzeli smo se za redne mejne postopke in za podrobno pravno analizo, da bomo ločevali med operacijami iskanja in reševanja in operacijami, ki koristijo tihotapcem za ljudmi. Spremeniti bi morali tudi direktivo o poenostavitvi, večkrat smo se za to zauzemali v Evropskem parlamentu. Pogovarjali smo se tudi o seznamu varnih tretjih držav. Tudi to je redno predmet razprave. Države na severu Afrike so še posebej kočljiva zadeva, naprimer Libija. Ministri so potrdili agendo finskega predsedstva in tudi finski ministri nas bodo obiskali 4. septembra, takoj po poletnih počitnicah. Z njimi se bomo pogovarjali v odboru Libe. Želel sem izpostaviti samo to, da so se o teh vprašanjih pogovarjali zelo poglobljeno tudi na zadnjem svetu ministrov za PNZ. Na samem začetku rotirajočega predsedstva Evropski uniji trenutno predseduje Finska. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka 6. Eno uro imamo na voljo za to, da se pogovorimo o tako imenovanem preverjanju ustreznosti ali fitness checku na področju migracijskih politik in na področju zakonodaje. Ob koncu Leta 2016 je komisija začela preverjati ustreznost zakonodaje Evropske unije, ko gre za zakonito priseljevanje. To je najavila že v okviru Evropske agende za migracije, ki je bila objavljena leta 2015. Vse skupaj naj bi se zaključilo v začetku leta 2018, kar bi parlamentu v zadnjem mandatu tudi dopustilo, da se odzove na zakonodajne spremembe, ampak poročilo je bilo žal šele aprila predstavljeno v odboru Libe. Ker je bil namen tega preverjanja ustreznosti, da se pogovorimo o prihodnosti migracijske politike Evropske unije, smo to točko danes uvrstili tudi na naš dnevni red za današnjo sejo. Pogovarjali se bomo o treh konkretnih direktivah. O direktivi iz leta 2003, ki se nanaša o statusu državljanov tretjih držav, ki so prebivalci unije in imajo dovoljenje za dolgotrajno prebivanje. Potem je tu direktiva iz leta 2003, ki se nanaša na pravico do združevanja družin. Potem je pa tu še direktiva iz leta 2011, ki se nanaša na enoten postopek ulaganja prošnje za državljane tretjih držav, ki želijo pridobiti enotno dovoljenje za bivanje in delo v evropski državi. O teh direktivah smo se pogovarjali že 20 let nazaj, ko je tudi predsedovala Finska. Takrat je bilo govora predvsem o tem, kako bi lahko tujim delavcem olajšali delo v Evropski uniji. V zadnjih letih pa, kot se verjetno zavedate, se je evropska zakonodaja preusmerila na specifične kategorije delavcev, sezonske delavce, na delavce, ki jih premeščajo znotraj podjetij in na študente in raziskovalce. To so visoko kvalificirani delavci. Spremenili smo tudi direktivo o modrem kartonu, o tem se bomo tudi danes pogovarjali. Mislim pa, da bi se morali zdaj bolj osredotočiti na horizontalna besedila, to so prej omenjene tri direktive. Pogovoriti se moramo o tem, kako so se te tri direktive do zdaj izvajale v praksi, ali potrebujemo morda kakšne izboljšave. Danes se bomo torej pogovarjali o prihodnosti evropske politike z področja zakonitega priseljevanja. Toliko za uvod, besedo pa zdaj predaja Matijasu Ölu, direktorju za migracije, mobilnost in inovacije v okviru GD Home. Izvolite, kolega, po vaši uvodni predstavitvi pa nas čaka še razprava, gospod Öl. No, dobro sem začel s hrupnim mikrofonom. Gospod predsednik, v tem mandatu se prvič pojavljam v vašem odboru, zato bi rad eh, izpostavil to, da se res veselim tesnega in intenzivnega sodelovanja z vašim odborom in vsemi izvoljenimi člani. 1. aprila po objavi delovnega dokumenta komisije z področja zakonitih migracij, smo se že imeli priložnost pogovoriti v tem odboru o rezultatih preverjanja ustreznosti. To ste že sami izpostavili. Danes pa nadaljujemo z razpravo. Predstavili bomo ključne zaključke tega izvedbenega poročila in tudi to, kaj se dogaja s preomenjenimi direktivami. Več članov tega odbora je na novo izvoljenih, kar pomeni, da niso spremljali razprave, ki je potekala 1. aprila. Zato bi na samem začetku rad podal nekaj splošnih pripomb glede preverjanja ustreznosti in glede tega, kaj se je zgodilo od aprila. Na splošno gledano bi vas rad opomnil na to, da rezultati preverjanja ustreznosti potrjujejo potrebo potem, da sprejmemo učinkovito politiko na področju zakonitega priseljevanja. To je eden od ključnih elementov celovite politike Evropske unije, ko gre za upravljanje migracijskih tokov. Če povem z drugimi besedami, politika z področja zakonitega priseljevanja je temeljni gradnik celovite migracijske politike Evropske unije. Preverjanje ustreznosti je pokazalo, da trenutno veljavna evropska pravila imajo pozitiven učinek na upravljanje zakonitih migracij. Naprimer, okrepile so se pravice, ki jih imajo državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, izboljšali smo tudi družinsko življenje teh posameznikov. Istočasno, in to je druga plat medalje, pa je preverjanje ustreznosti spostavilo tudi kar nekaj elementov, kjer je bil učinek do sedaj omejen. Naprimer, premalo smo pritegnili posameznike, ki imajo znanje in veščine, ki jih potrebujemo na evropskem trgu dela. Poleg tega pa je, kot ste rekli, gospod predsednik, pravni okvir precej razdrobljen, ima precej vrzeli, porajajo pa se tudi težave glede izvajanja. Spoštovane članice in člani odbora, želimo pripraviti teren za nove pobude v okviru naslednje komisije. In po preverjanju ustreznosti in po razpravi 1. aprila smo opravili več ciljno usmerjenih razprav z deležniki, tudi z nacionalnimi predstavniki. S predstavniki gospodarskih in socialnih partnerjev, ti so potrdili, kako pomembno je, da imamo možnost pritegniti tudi visoko kvalificirane delavce iz tretjih držav, ki jih potrebujemo na trgu. Tudi MSP-je bi morali bolje upoštevati v okviru te zakonodaje. V posvetovanjih smo se pogovorili tako s sindikati, kot tudi nevladnimi organizacijami. Ti so se zauzemali za jasnejša in odločnejša pravila, ko gre za združevanje družin, ko gre za boj proti izkoriščanju dela migrantov in ko gre za sprejemanje vseh delovnih migrantov v Evropsko unijo. Strokovnjaki in akademiki so prav tako podarili potrebo potem, da bi se morali osredotočiti na delavce, ki imajo srednje in nižje stopanske veščine in znanje. Če želimo biti čim bolj konkurenčni ZDA, Kanada, Kanadi in Avstraliji, ko gre za pritegovanje to vrstne delovne sile, moramo storiti več. Predstavniki držav članic pa so v prvi vrsti zahtevali, da bi morali trenutni zakonodajni okvir nekoliko bolj ciljno prilagoditi, ne pa da sprejemamo nove zakonodajne pobude. Če zaključim, vsi deležniki so bili pozitivno presenečeni nad tem novim okvirom in želijo vsi, da bi napredovali v pozitivni smeri. Če povzamem, deležniki so se strinjali s tem, da potrebujemo veliko boljše izvajanje obstoječih direktiv, potrebujejo več nasvetov glede samega izvajanja direktiv, potrebujemo pa tudi ciljno usmerjene zakonodajne ukrepe, s katerimi se bomo borili proti nedoslednostmi, vrzelmi in drugimi izpostavljenimi pomankljivostmi. Gospod predsednik, na tej podlagi bomo seveda upoštevali tudi rezultate posvetovanj, ter seveda vse pripombe vašega odbora. V okviru naslednje komisije pa se bomo morali politično pogovoriti o tem, kako napredovati na področju zakonitih migracij. Zdaj pa še pregled zaključkov zadnjega izvedbenega poročila glede direktive o enotnem dovoljenju, združevanju družin in eh, dolgotrajnim dovoljen za prebivanje. V vseh direktivah Evropske unije piše, da moramo sprejeti izvedbeno poročilo. To je nekaj, kar redno počnemo v okviru vseh zakonodajnih aktov, tako da to ni nič posebnega. Drugo, redno moramo kot komisija spremljati izvajanje zakonodaje. Spremljanje izvajanja je prav tako pomembno kot predstavljanje novih zakonodajnih predlogov. Izpostavili smo kar nekaj nedoslednosti in vrzeli. V direktivah je namreč več prostovoljnih določb, Poleg tega so se na nacionalni ravni različno odločali glede posameznih rešitev. Ko gre za združevanje družin oziroma direktive z tega področja, poročilo nasplošno potrjuje, da se je izvajanje izboljšalo. Tudi zaradi postopkov zaradi kršitve, ki jih je sprožila komisija, pa tudi zaradi sporočila o smernicah iz leta 2014 in tudi zaradi sodb, ki jih je sprejelo sodišče Evropske unije, v katerih je tudi pojasnilo, kako naj si tolmačimo te direktive. Vseeno pa, to piše tudi v poročilu, ostaja kar nekaj izzivov in težav. Naprimer, dokaz družinskih vezi, potem dolgi postopki obdelave vlog, izdajanje dovoljen za dolgotrajno prebivanje, dostop do dela za družinske člane, predolge čakalne dobe in nesorazmernost, ko gre za izvajanje ukrepov integracije. Glede direktive o dolgotrajnih dovoljenih za prebivanje Tudi tu je bil dosežen napredek, predvsem zahvaljujoč sodb Evropskega sodišča in zahvaljujoč postopkom zaradi kašitve, ki jih je sprožila komisija. Vseeno pa obstaja še kar nekaj težav, zaradi katerih ne dosegamo ključnih ciljev te direktive. Večina držav članic še vedno ne izvaja določb iz te direktive, ne zato, ugotavljajo dovoljen za dolgotrajno prebivanje, kar pomeni, da obstaja neke vrste konkurenca med evropsko in nacionalno schemo na tem področju. Nacionalne scheme se veliko bolj pogosto uporablja v primerjavi z evropskimi schemami. V letu 2017 je 3,1 milijona tujih državljanov prejelo evropsko dovoljenje za dolgotrajno prebivanje v primerjavo 7,1 milijona ljudi, ki so prejeli nacionalno dovoljenje za dolgotrajno prebivanje. Leta 2011 smo sprejeli pomemben korak naprej tudi s prejetjem direktive o enotnem dovoljenju. Ta direktiva uvaja enoten postopek za pridobitev enotnega dovoljenja, gre za dovoljenje za delo in prebivanje v enem. Prvo izvedbeno poročilo, to je to, ki ga predstavljam, izpostavlja težave, ki se pojavljajo pri uporabi enotnega postopka, prihaja tudi do neenakega izvajanja določb, zlasti z področja socialnih prispevkov. V času sprejemanja smo se namreč o tem že pogovarjali in izpostavili kar nekaj pomankljivosti. Naj zaključim. V kolikšni meri je treba dodatno razviti in razširiti politiko Evropske unije na področju zakonitih migracij? O tem se bo naslednja komisija pogovarjala seveda na politični ravni, poleg tega bo sta oba so zakonodajalca tudi opravljala razprave s tem v zvezi. Mislim pa, da je preverjanje ustreznosti privedlo do dobre podlage za nadaljno razpravo s tem v zvezi. Komisija se bo še naprej prizadevala za to, da se te direktive dosledno in korektno prenašajo v posod v Evropski uniji. Še en pomemben vidik. Izboljšati moramo predvsem informacije, ki so na voljo državljanom tretjih držav da bodo vedeli, kakšne možnosti imajo za to, da pridajo v Evropsko unijo in da se tu prosto gibljajo in da seveda vedo tudi, kakšne obveznosti in odgovornosti imajo. V prihodnih letih moramo komisija, parlament in države članice skupaj delati na migracijski politiki, ki bo uspela odgovoriti na vse izzive, s katerimi se sodobna družba in sodobno gospodarstvo soočata. Sedaj pa se že veselim vaših pripomb. Kot rečeno, te pripombe bomo upoštevali tudi v nadaljem pripravljalnem delu, ko bomo delovali kot naslednja komisija. Naj pa povdarim, gospod predsednik, da smo vašemu odboru vedno na voljo. Z veseljem se bomo z vami bolj poglobljeno pogovarjali o teh tematikah, če se vam bo to zdelo potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Olj. Hvala lepa za ta celovit pregled kot ste sami upravičeno izpostavili, ta celovit pregled je bil namenjen predvsem novincem v Evropskem parlamentu in odboru Libe. Hvala lepa za to predstavitev in hvala lepa tudi za to, da ste prispevali k malce večji samokritičnosti evropskih institucij, da tudi evropske institucije odkrivajo, kje se pojavljajo vrzeli, pomankljivosti, nepravilnosti te moramo potem odpraviti v okviru veljavne zakonodaje. Ta zakonodaja se mora namreč še naprej izvajati. Če pride do nepravilnosti pri izvajanju, lahko seveda komisija sproži postopek zaradi kršitve zopr tiste države, ki ne izpolnjujejo ciljev, kot so opredeljeni v teh direktivah. Te direktive so namenjene temu, da se okrepijo možnosti za zakonito priseljevanje v Evropsko unijo. Zdaj pa imamo na voljo kar nekaj časa za razpravo. Zanima me, če bi kdo želel besedo. Če ja, boste besedo dobili Brez nadaljnega. Gospa Štrek, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospodu Ölu za ta pregled. Sama sem zelo zadovoljna s tem poročilom, ker nam ponuja jasen pregled nad tem, kaj je treba še izboljšati, tako na ravni izvajanja, kot tudi na ravni sprejemanja nove zakonodaje. Gospa von der Leyen je tudi obljubila, da bodo resno upoštevali pobude strani Evropskega parlamenta, kar je spodbudno. Moram reči, da sem kot akademik tudi sodelovala v teh posvetovanjih, toliko z vidika preglednosti. Imam dve kategoriji vprašanj v zvezi z izvajanjem in v zvezi z novo zakonodajo, če smem seveda. Glede izvajanja. Pomembno je, kot se že sami spostavili, da komisija odigra svojo ulogo nadzornika, da uporabi nadzorne mehanizme in tudi sproži postopke zaradi kršitve. Sama sicer nisem naletela na toliko postopkov zaradi kršitve, ampak morda komisija uporablja nekoliko drugačen pristop. Bi lahko povedali gospodar kaj več v zvezi z postopki, ki ste jih sprožili na področju zakonitega priseljevanja. Uh, Glede boljšega izvajanja me zanima tudi to, če komisija morda razmišlja o tem, da bi predstavila bolj praktične smernice za države članice, da se bodo lažje lotile praktičnega izvajanja. Smernice pri združevanju družin so že korak naprej, po mojem mnenju, vendar bi lahko uporabili tudi več in bolj podrobne smernice. Glede nove zakonodaje pa imam tri vprašanja v zvezi z različnimi direktivami. Če si pogledate direktivo o združevanju družin, ko smo se o tem pogajali, še nismo imeli skupne opredelitve subsidijarne zaščite, zato upravičenci do subsidijarne zaščite niso vključeni v to direktivo. Čeprav smo kasneje pri vseh ostalih direktivah te posameznike vključili in jih tudi obravnavamo bolj ali manj enako kot begunce, ki jih obravnavamo skladno s konvencijami, ki se nanašajo na begunce. Zanima me, kako komisija gleda na to pravno vrzel in kaj namerava storiti, da se ta pomakljivost odpravi. V več državah članicah namreč ugotavljamo, da tu prihaja do težav zlasti, ko gre za združevanje družin v primeru, da je eden od družinskih članov posameznik, ki potrebuje subsidijarno zaščito. Upoštevati morate tudi to, da ti posamezniki verjetno večkrat potrebujejo dolgotrajno subsidijarno zaščito. Na eni strani imamo torej zaščito za begunce, subsidijarno zaščito. Na evropski ravni bi bilo dobro te razlike odpraviti, ne zgolj na ravni Evropske konvencije o človekovih pravicah. Potem pa še direktiva o dovoljenih za dolgotrajno prebivanje. Dobro je tudi predsednik omenil 20. obletnico sklepov iz Tampereja, primerljive pravice je treba zagotoviti posameznikom, ki imajo dovoljenje za dolgotrajno prebivanje. In med te pravice sodijo tudi pravice do gibanja. Vidimo pa, da posamezniki, ki imajo to vrstno dovoljenje, nimajo možnosti, da vse pravice izkoristijo. Številne države uporabijo tako imenovani test trga dela In zaradi tega testa številni posamezniki, ki imajo dovoljenje za dolgotrajno prebivajo, ne morajo oditi v drugo državo članico. Če želimo to spremeniti, bomo verjetno potrebovali novo zakonodajo. Zato me zanima, kako komisija oziroma gospod Ol gledate na to. Ali se strinjate, da je to ovira pri zagotavljanju enakih oziroma primerljivih pravic? In še delovne migracije. Uh, vidimo, da so posamezni zakonodajni akti precej razdrobljeni. Ugotavljamo tudi, da je kar precej vrzeli, zlasti, ko poštevamo potrebe na trgu dela. Namreč ne potrebujemo zgolj visoko kvalificiranih delavcev, temveč tudi druge, morda niže kvalificirane delavce. Ali boste morda sprejeli kakšen nov instrument z področja delovnih migracij, zato da bi pokrili tudi te druge potrebe? Oh. Hvala lepa, gospa Strik. Gospod Öls je zagotovo zabeležil vsa vaša vprašanja glede vrzeli in pomankljivosti, ki ste jih osvetlili. Gospod Soedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa direktorju za to predstavitev. Gre za zelo pomembno tematiko Dobro je, da se danes o tem pogovarjamo. Strinjam se s tem, da je v tem poročilu izpostavljeno predvsem to, da moramo vložiti več truda in prizadevanj v to, da izenačimo pravice in tudi postopke, kot so predeljeni v evropski zakonodaji. Tako bomo tudi izboljšali izvajanje na ravni držav članic. Vendar moramo priznati tudi to, da smo v zadnjih nekaj letih storili kar nekaj pomembnih korakov naprej. Šlo je za pozitivne korake. Vseeno pa moramo določene postopke in ukrepe prilagoditi. Lotiti se moramo tudi posledic, do katerih prihaja zaradi neizvajanja. In še splošen premislek za konec tega prispevka. V skupini ELS smo tako države članice kot komisijo prosili, da izpostavijo kršitve na trgu in da se izpostavijo tudi tista delovna mesta na trgu dela, ki bi jih lahko zapolnili z delavci izven Evropske unije. Zakonite migracije morajo vedno temeljiti na pravicah držav članic, ki jih imajo, ko opredeljujejo, koliko državljanov tretjih držav so pripravljene sprejeti. Na drugi strani pa je zelo pomembno tudi to, da države spoštujejo prevzete obveznosti iz okvira migracijske politike, zlasti, ko gre za sprejem državljanov tretjih držav. Hvala lepa. Gospa Sipel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto iskreno rečeno, sem izkušena članica tega odbora. In res je, da to vprašanje ni zgolj v odgovornosti komisije. Moram pa reči na podlagi vsega tega, da nisem pretirano navdušena nad to predstavitvijo. Zato imam nekaj vprašanj. Najprej, ko je govora o izvajanju direktiv iz leta 2003 in 2011, me zanima, ali je katera država članica v celoti že prenesla te direktive in jih začela izvajati. Govorimo o direktivah, kar pomeni, da je način izvajanja lahko zelo različen med državami članicami in tudi je precej različen. Zato me zanima, ali boste morda bolj poenotili pravila da bi poskrbeli za določeno stopno harmonizacije med državami članicami ali pa še vedno velja, da so pravila zelo raznolika v vseh 28 državah. Ko gre za različna pravila, za različne kategorije delavcev, kolikor se upam, da pravilno spomnim, je bila to želja držav članic v svetu. Kako težko bo za državljane tretjih držav razumeti, katera pravila veljajo za nje in za njihove želje. Kako kompleksno je torej razumevanje teh pravil? Ali lahko enostavno najdejo informacije v zvezi s tem, kako lahko zakonito pridajo v Evropo in najdejo delo? Ali se v svetu morda pogovarjajo o tem, da bi imeli bolj poenotena pravila za posamezne kategorije posameznikov in tudi za pravila, ki veljajo v zvezi s tem, kako zakonito priti v Evropo in tu delati. Naslednja zadeva, združevanje družin. Evropska unija ne temeli zgolj na vladavini prava, temveč ustraja tudi na tem, da je celina, ki je utemeljena na temeljnih pravicah. Združevanje družin pa je nedvomno ena od najbolj pomembnih pravic. Ta pravica je tudi pomembna v luči naše krščanske tradicije. Vendar združevanje družin ni enostavno, niti na področju zakonitih migracij, niti na področju azila. Zato me zanima, ali je morda bil dosežen kakšen uspeh na tem področju, bi morda lahko podali neke vrste pregled, kje je bil dosežen napredek, na katerih področjih, kje je več harmonizacije. Bodimo namreč iskreni, Nekateri posamezniki pravijo, da potrebujejo azil in pridajo k nam ne zato, ker so pravi prosilci za azil, namreč zato, ker iščejo možnosti za boljše delo in življenje. Zakaj se torej odločijo za te nevarne smrtonosne poti? Zato, ker nihče ne pozna pravil, zato bi morali več truda vložiti v to, da se poenotijo pravila, ne pa da toliko ustrajamo izključno na nacionalnih elementih. Zato me resnično zanimali smo dejansko dosegli napredek kot recimo leta 2003 ali pa se še vedno ukvarjamo ne z 28 metem več stotinami različnih pravil, ki veljajo za zakonito vstopanje v Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Öl. Kot ste videli, so vprašanja precej raznolika. Nekoliko smo razširili to področje samokritičnosti, ki ste ga sami zagnali v tek. Upam, da ste si zabeležili vsa vprašanja in da boste uspeli tudi povzeti odgovore. Gospod Weimers je tudi prosil za besedo iz EKR. Izvolite. You, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Öl pozitivno se mi zdi, da podajate to vrstne ocene. Vendar bi vas spodbudil k temu, da bolj preverjate tudi posledice tega, da imamo manj zakonodajnih ukrepov na tem področju. Vesel sem, da ste jasno izpostavili, da direktiva z področja združevanja družin velja tudi za tiste, ki so imetniki dovoljenja za dolgotrajno prebivanje. Na švedskem to pomeni, da redno prejemamo in podeljujemo več kot 100 tisoč dovoljen za prebivanje. Čeprav je naša vlada obljubila, da se bo ta številka zmanjšala. Zato me zanima, kako Evropska komisija gleda na različne možnosti, oziroma zanima me, če je komisija sploh pripravljena preiti iz trenutno veljavnega sistema na sistem gostujočih delavcev, kjer bo možnost združevanja družin manjša. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede. Oziroma še nekdo, izvolite. Uh, thank you very much, uh, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospodu Ölu. Zelo kratek bom, eno vprašanje imam. Prebral sem dokumente. Sem nov poslanec in nimam takšnih izkušenj kot gospa Sipel. Razumem pa, o čem je danes kolegica govorila. Imam konkreten predlog. Vse je povezano z izvajanjem. Države članice morajo izvajati evropske zakonodajne akte. Ali namerava komisija storiti kaj v zvezi s tem, da bi se izvajanje še okrepilo v prihodnje? To je namreč zelo pomembno tudi v okviru preverjanja ustreznosti. Hvala lepa. Gospod Osman. To Mr. Oil. Nihče drug ne želi besede, tako da besedo predajam nazaj predstavniku komisije, da se odzove na konkretno vprašanje. Izvolite. Yes, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Ja, veliko pripomb in vprašanj je bilo, zato sem hvaležen. Kot sem povedal že v svoji predstavitvi, so smo sedaj v tem postopku razmisleka in priprave eh, novih eh, predlogov in pri tem bomo tudi upoštevali vaše pripombe. Glede gospe Strik, ki je eh, v prvem sklopu vprašanj omenila dokumentacijo in pa tudi težave pri implementaciji, naj povem, da tu govorimo o direktivah, ki jih morajo države Eh, prenesti v svoj pravni red eh, v eh, treh letih. Imamo tudi samodejni postopek, s katerim se takoj sproži postopek glede ne izpolnevanja obveznosti, če ta postopek ni bil opravljen in če komisija ni bila o implementaciji obveščena. Torej, mi vse čas spremljamo implementacijo. In prav tako ste omenili tudi dejstvo, da eh, države članice eh, niso prejele eh, dovolj smernic. Komisija dela na tem, da te smernice sedaj tudi žuriramo in na ta način bomo lahko bolje spremljali države članice pri implementaciji postopkov pri neizpolnevanju obveznosti ne bom šel v podrobnosti, ampak kolegi se bo danes odločil glede kar nekaj postopkov zaradi neizpolnevanja obveznosti na tem področju. Prav tako ste omenili tudi um, to podobnost eh, med eh, subsidijarnim, eh, statusom subsidijarne zaščite in pa statusom begunca in naj vas obvestim, da je pregled zakonite migracije priš, privedel do rezultata, ki kaže na to, da imamo še vedno razlike med begunci in pa upravičenci do subsidijarne zaščite. Torej, to se je izkazalo pri tem eh, pregledu in naslednja komisija eh, se bo morala odločiti, kako bomo eh, delali naprej na tem področju. Ampak to drži, to se je dejansko izkazalo pri tem pregledu. Na to, glede direktive o bivanju, o dolgotrajnem bivanju, to je prav tako delo, ki nas še čaka v prihodnosti in glede na eh, sedajno politično situacijo, tudi tu ne bom šel v podrobnosti. Na to gospod Vido je rekel, da moramo upoštevati tudi pozitivne vidike, vse, kar je bilo že doseženo in lahko vam zagotovim, da eh, v poročilih eh, smo tudi prikazali to njansirano podobo. Eh, v tem smislu. Prav tako ste omenili tudi eksplicitno vrzeli eh, glede integracije na trgu dela in pa različnimi cilji eh, te politike na področju migracij. Naj omenim samo v tem smislu to, da eh, legalna migracija ima eh, temelji na treh stebrih in za vsak eh, stebr bomo morali razmisliti v prihodnih letih, kako ga lahko izboljšali. Prvič imamo humanitarni vidik te zakonite migracije in tu imamo zlasti politiko preseljevanja in tu moramo zlasti videti, kako bomo to lahko naprej implementirali. Naj vas spomnim, da smo bili že kar uspešni, 50 tisoč teh preseljevanj preselitev smo v Evropski uniji že opravili. Torej, prvi stebr je humanitarni, na to drugi stebr, kot je gospod Zoli povedal, zakonita migracija in povezava z trgom dela. Tu bomo morali razpravljati o tem, v kolikšni meri lahko tu naredimo korak naprej in to je politično še odprto vprašanje. Tretji eh, stebr in tega ne smemo pozabiti pa je naslednji. Če ne bomo imeli vseobsegajoče eh, politike na področju zakonite migracije na evropski ravni, potem eh, ne bomo imeli v rokah nič, ko se bomo pogajali s tretjimi državami eh, glede vračanja, naprimer. Moramo se boriti proti nezakoniti migraciji, istočasno pa eh, potrebujemo tudi zakonite poti, odprte poti, zato da bomo lahko imeli tudi zakonito migracijo v smeri Evropske unije. Torej, toliko na splošno glede na to, kar je povedal gospod Zoidos. Na to, gospa Sipel, veliko točk ste izpostavili, te so zelo politične narave in zato bi vas napotil na naslednjo komisijo, uh, kaj ti te uh, reči morajo biti predmet politične razprave. V poročilu smo izpostavili tudi to, da imamo dejansko uh, težavo pri izvajanju te direktive in uh, ko ste me vprašali, če imamo neko rožnato podobo implementacije te direktive, lahko odgovorim, da ne, imamo težave uh, in, uh, v državah članicah pri implementaciji. Glede harmonizacije pravil, Naj povem, da si je treba najprej pogledati, kako se bo razvila politična situacija za naslednjo komisijo. In to velja tudi za zadnji prispevek glede možnosti, da bi imeli drugačne zakonodajne scheme. Tu se bom ustavil, gospod predsednik. Upam, da sem odgovoril na tista vprašanja, na katera danes lahko odgovorim. In kot rečeno, eh, že pri koncu moje predstavitve, če eh, želi odbor eh, organizirati bolj tehnično razpravo in tudi razpravo o rezultatih tega pregleda, tega fitness checka, potem smo vam na voljo. Hvala lepa, ja, prav gotovo bomo imeli še druge priložnosti za razpravo o teh zelo pomembnih vidikih migracijske politike Evropske unije. Ta je pogosto predmet kritike. Eh, Evropska unija eh, je kontinent, ki ga je težko doseči, ki je težko dosegljiv eh, za migrante in politika zakonitih migracij ima veliko vrzeli in vse skupaj precej slabša situacijo na področju migracij v Evropski uniji in odbor Libe se bo moral s tem v prihodnosti kar precej ukvarjati. S tem zaključujemo jutranjo sejo in nadaljevali bomo ob treh popovdne s komisarjem Kingom, ki je odgovoren za strategijo notranje varnosti. In razpravljali bomo o 19. poročilu o strategiji e, za evropsko varnost za prihodna leta. Najprej vas spomnim na to, da koordinatori se bodo sestali čez nekaj minut, ampak ne tu, ne tu. Koordinatori se bodo sestali v eh, stavbi Altero Spinelli E2, v dvorani E2 in začeli bomo ob pol dvanajstih do pol enih. Odbor Libe pa nadaljuje z delom ob 15. uri. Hvala.